približali in priznali, dali priznanje tej neverjetni gospe, ki že toliko časa služi Združenemu kraljestvu. Mulcumim. Hvala lepa. Ja, to, kar ste povedali, drži. In zato bomo temu tudi namenili nekaj besed. Dobro, včeraj smo imeli glasovanje, imamo tudi zapisnik, ima kdo kako pripombo, če ne, potem gremo naprej. Imam e